Kolegi in kolegice, prosim vas, da se usedete, tako da bomo lahko začeli z današnjo sejo. Ustanovna seja odbora za promet je s tem odprta. Dnevni red od nas zahteva, da najprej izvolimo predsednika in pa podpredsednike. Najprej bomo izvolili predsednika, na to pa štiri podpredsednike oziroma podpredsednice. Najprej bom prebral imena domestnih članov, ki lahko glasujejo. Za e LS gospod Marinescu, ki ga ni, zamenjal ga bo gospod Preda, gospod Prus bo zamenjal gospoda Musolmeja. nimamo pa informacij glede gospe Luka Čikeve. Gospod Bradburn bo zamenjal gospoda Vandalna, gospod Pješa bo zamenjal gospoda Porebo in gospod Krho bo zamenjal gospoda Piotrovskega. Gue. Gospod eh, Vilarejo zamenjala ga bo gospa Koneka gospod Katrogalos, zamenjal ga bo gospod Simasi, na to pa še gospa Senhalova. Sklepčni smo, zato predlagam, da kar prisluhnemo, kdo je kandidat za predsednika odbora Tran gospa Deli v imenu skupine zelenih. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kolegi in kolegice, v veselje, veliko veselje mi je, da lahko predlagam kandidaturo kolega Mikaela Kramerja. Kolega Kramer dobro pozna področje prometa in je izkušen poslanec. Mislim, da se danes lahko vsi poklonimo njegovemu delu še deset let namreč tukaj dela in upam, da bo lahko nadaljeval kot predsednik našega odbora za promet in turizem. Hvala. Gospod Kramer, sprejmete to kandidaturo? Sprejmem. Imamo torej kandidata. Ali imamo še kakšnega kandidata za predsednika? Očitno ne, v skladu s poslovnikom tako predlagam, da, razen če ima kdo kaj proti, glasujemo s ploskanjem. Euh, Čestitke tudi v mojem imenu. Želim vam dolgo in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 hvala, spoštovane kolegice in kolegi, gospe in gospodje. Nekoliko nenavadno je, da sedim zdaj tu in vas gledam od spredaj, ampak vseeno se vam zahvaljujem za izkazano zaupanje in upam, da bomo dobro sodelovanje iz prejšnjega sklica nadaljevali tudi v tem. To velja tudi za sekretarjat, za sodelovanje s sekretarjatom, ki vedno sodeluje, podpira naše delo. Še enkrat hvala za zaupanje in zdaj predlagam, da kar predstavim prvega kandidata za podpredsednika. V imenu skupine Alde Mihajlu Kramerju seveda čestitamo za eh, to funkcijo. Upam, da bomo dobro sodelovali in Dominika Rikeja predlagam kot prvega podpredsednika. Tudi kolega Rikej ima veliko izkušenj v tem odboru in precej poslancev, vse tistih, ki so zopet izvoljeni, ga pozna. To je naša izbira in upam, da ga boste podprli. Ja, kolega, kolega poznamo vsi, tu je bil malo prej. Tako da zdaj sprašujem, um, ali obstaja še kakšna kandidatura. Če ne, potem predlagam tudi Dominika Rikeja, potrdimo z glasovanjem oziroma s ploskanjem. Dominik Rike, se strinjate? Najlepša hvala. Tako zdaj pa prosim, da se mi pridružite. drugi podpredsednik odbora Tran, to je mesto, eh, imamo uh, kakšen predmet, uh, predlog. P -group. Hvala, gospod predsednik, v imenu skupine LS predlagam kolega Ditra Lebrehta Kohta, Koha, ki je že več let pomemben član tega odbora. Sam sem popolnoma nov, pomagal mi bo lahko, predlagamo torej gospoda Koha za mesto drugega podpredsednika odbora Tran. Najlepša hvala, gospod kolega Vanderkamp. Imamo še kakšnega kandidata za to mesto? Če naj potem sprašujem Ditra Leberta Koha, če eh, soglaša. Seveda. Super. Potem tudi tu predlagam, da glasujemo s ploskanjem. Kolega, prosim vas, da se mi pridružite tukaj. Vaš, eh, vi bolj poznate to eh, mesto. Tako, zdaj pa tretji podpredsednik, Robert Zile. Like to... Hvala. Najprej bi rad čestital. Mihaelu, Dominiku in Diterju za izvolitev. V imenu EKR pa predlagam gospoda Porebo, ki ga sicer ni z nami, je pa pisno že potrdil eh, to kandidaturo. Potem pa tudi zdaj sprašujem, ali imamo nekakšne alternativne kandidate, druge kandidate. Ne, dobro kolega se strinja s predlagano kandidaturo, zato tudi tukaj predlagam, da glasujemo s ploskanjem. Tam je deset. Gospod Tomaš Poreba je tretji podpredsednik, zdaj pa še četrti. Četrti podpredsednik, kdo kandidira za ta položaj? Ismail Atuk. Yes. Ismail Atuk. Thank you, chairman. Hvala, gospod predsednik. Najprej tudi moje čestitke za izvolitev, čestitke tudi podpredsednikom. Naš kandidat je kolega iz Mačarske, Istvan Uhjeni. Istvan je strokovnjak za promet in turizem, ni zelene, zato predlagam, da ga podprete in za tudi ga glasujete. Hvala. Najlepša hvala. Še kakšna protikandidatura morda? Ne. Da, z veseljem bi delal z vami, jaz sem Istvan. Najlepša hvala. Potem predlagam, da glasujemo s ploskanjem. Gospod Istvan Ujeli, prosim, da se tudi vi pridružite ekipi predsedstva. Ja, das ging ja alles ziemlich schnell und Ja, kar tekoče potekajo stvari v tem odboru. Verjetno ne bo vedno tako, kaj ti običajno je, da imamo pač različne stališča. Bo pa zanimivo spremljati vse te razprave. V odboru za promet govorimo tudi o podnebnih spremembah, povezanih s prometom. In naši globalni cilji na področju podnebnih sprememb do leta 2020 uh, eh, vključuje tudi prometne vidike, so, torej v primerjavi z let, letom 1990, želimo zmanjšati izpuste toplogrednih plinov do leta 2020 za 20 odstotkov. To je ambiciozen cilj, ampak naš odbor ga je podprl. In vsi vemo, da brez sprememb v mobilnosti podnebnih sprememb ne bomo ustavili, kajti od leta 1990 uh, eh, smo dosegli, da se, so se izpusti zaradi industrije znižali za 32 odstotkov, zaradi gospodinstva do 24 odstotkov in v sektorju energije za 14 odstotkov. Hkrati pa naj povem, da smo pri prometu emisije izpuste zmanjšali za 28 odstotkov. Torej, milijarde evrov dakopačevalskega denarja smo namenili za to. In to so stvari, ki v prometnem sektorju stane še več, dvakrat, trikrat več. Zaščititi moramo podnebje, okolje, to je naša naloga, zato moramo vložiti še več. Drugič, v vseh državah članicah, tudi komisiji, je treba um, se zavedati, da je treba zunanje stroške uh, globalizirati. In zato bomo začeli tudi z delom na četrtem železniškem svežnju. To delo že poznamo, nadaljevali ga bomo 22. julija, ko bo naslednja seja tega odbora. Takrat bo z nami tudi komisar Sim Kalas, pa tudi predstavniki italijanskega eh, predsedstva sveta, italijanski prometni minister bo z nami in upam, da boste tudi vi prišli na to sejo. Ta sestanek moramo zdaj počasi zaključiti, kajti še dva odbora se morata konstituirati za nami. Še enkrat hvala, hvala za to, da ste prišli, hvala za glasovanje, hvala za zaupanje. Pripričan sem, da bomo to zaupanje tudi uh, nekako izpolnili. Hvala. Hvala.